vprašanje, prosim vas, da pritisnete eno od treh tipk, da preverimo, če naprave delujejo. Poskusno glasovanje, prosim vas, da glasujete. Preverjamo, ali naprave delujejo. Kot vidim, me nihče ne posluša. Vendar postopek od nas zahteva, da stvari preverimo, da preverimo, ali naprave za glasovanje delujejo. Konec poskusnega glasovanja. Dobro, lahko začnemo z uradnim glasovanjem. Kompromisni predlog ena. Traducione. Nimate na voljo prevoda. Beh, eh, non so cosa, cosa stia succedendo. Ne vem, kaj se dogaja. lahko začnemo z glasovanjem. Delujejo naprave, deluje tudi tolmačenje. Dobro. Začnimo s kompromisnim predlogom številka 3. Kdo je za? Prosim vas, da dvignete roko. Proti. Sprejeto. Številka 34. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti? Sprejet. 48. Kdo je za? Proti? Sprejet. 47 je bil umaknjen, kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 53. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 59. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Kompromisni predlog 7. Kdo je za? proti, sprejet. Kompromisni predlog 8, kdo je za? Proti, sprejet. Kompromisni predlog 9, kdo je za? Proti, sprejet. Predlog spremembe 75, kdo je za? 75 o tem glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejet. 76. Kdo je za? Proti? Sprejet. Gremo naprej. Kompromisni predlog številka 10. Kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 11. Kdo je za? Proti? proti sprejet. Kompromisni predlog 12. Kdo je za? Proti sprejet. Kompromisni predlog 13. Kdo je za? Proti sprejet. 108. Kdo je za? Proti sprejet. Želite, da preverimo? Dobro, še enkrat glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 108. Še dva morata glasovati. Konec glasovanja. 52 oddanih glasov, 27 za, 25 proti, sprejet. 109. predlog. Allora, eh, se... Prosim vas, da spregovorite šele, če vam dam besedo in pri tem uporabite tudi mikrofon. Kolega Kasulidis, kolegica Ibrisakić, želi takaj povedati? Kasulidis, izvolite. Gospod predsednik, samo to želim povedati, da moja naprava ne deluje. Dobro, potem mi povejte, kako boste glasovali s tem, da dvignete roko. Ste bili proti? 27 proti 26 torej? 26 glasov proti z vašim glasovom vred vseeno sprejeto z enim glasom za več kot proti. 108 smo torej sprejeli, 111 predlog, kdo je za? Proti. Zavrnjen se mi zdi. 111 je zavrnjen. Scusate, non ho visto bene i vostri. Allora, vot. Še enkrat glasujemo elektronsko o 111 predlogu. Glasujemo. Si apre la votazione sul 111 manjkano še dva glasova manjkata, vseeno zaključujemo z glasovanjem. 20 glasov proti, 34 za sprejeto. Lepo vas prosim, da dvigujete roke, zato ker ne vidim dovolj dobro. 14. kompromisni predlog. Prvi del, kdo je za? Proti. Sprejet. Drugi del, kdo je za? proti, sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, sprejet. Gremo naprej, 114. predlog, kdo je za, proti, zavrnjen. 115 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 15, kdo je za, proti, sprejet. 124. predlog, kdo je za, proti, sprejet. Mislim, da je zavrnjen. Dobro, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o 124. predlogu spremembe. 124 glasujemo elektronsko. 52 votanti su 55 skedi. Eh. 55 kartic je ostavljenih, 55 oddanih glasov, 54, 16 proti, 38 za sprejet. Se upravičujem, ampak če ne dvigujete rok, potem moramo gibati. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? Proti? Sprejet. 128. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 129. Je bil vključen že v kompromisni predlog 16. Gremo naprej 132. Tu imamo ustni predlog spremembe kolegice Lunaček. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 17. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 18. Kdo je za? Proti. Sprejet. 141 za. Proti. Zavrnjen kompromisni predlog 19. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 20. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 21. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 22. Za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 34. Glasujemo o dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Mislim, da stvari niso jasne. Glasujemo o drugem delu kompromisnega predloga 34. Glasujemo elektronsko. Jone hanno votato 55 su 55. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. 21 glasov proti, 34 za sprejet. Kompromisni predlog 23. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 24. Za. Proti. Sprejet. 196. Kdo je za? Proti zavrnjen. 197, 198. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 25. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 26. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 27. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 28. Kdo je za? Proti sprejet. Predlog spremembe 214, kdo je za, proti, mislim, da je sprejet. Gremo naprej. 215, kdo je za? Se upravičujem. 217. Glasujemo o 217, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Kompromisni predlog 29, kdo je za? Proti. Sprejet. 221, kdo je za? Proti. Sprejet. 224, kdo je za? Proti. Sprejet. 225, kdo je za? Proti sprejet. 226, kdo je za, proti, sprejet. 228, kdo je za, proti. Nisem prepričan, se vam še enkrat opravičujem, 228 glasujemo elektronsko. 54 vas je oddalo glas, 24 proti 30 za sprejeto. 232, kdo je za? Proti, sprejet. 233, kdo je za? Proti, sprejet. 234, o tem ne glasujemo. 235, tu imamo ustni predlog spremembe številka 8, kdo je za? Proti? Sprejet. 237, kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 30 v treh delih glasujemo. Prvi del, kdo je za? Proti. Sprejet drugi del, kdo je za? proti, zavrnjen, tretji del. Preverimo. Dobro, če želite, bomo preverili drugi del kompromisnega predloga 30. Glasujemo. 54 oddanih glasov, 35 glasov proti, 19 za zavrnjen. Tretji del kompromisnega predloga 30. Kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejet. Dobro, preverjamo tretji del, glasujemo elektronsko o tretjem delu kompromisnega predloga 30. 52 vas je glasovalo od 54. Dobro, vsi ste oddali glas, 29 glasov za, 25 proti sprejeto. Kompromisni predlog 31. Kdo je za? Proti. Sprejet. 244. Kdo je za? Proti. Sprejet. 245, 246, kdo je za? Proti. Sprejet. 247, kdo je za? Proti sprejet. Kompromisni predlog 32. Kdo je za? Proti. Sprejet. 257. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 258. Za. Proti. Zavrnjen. 200. 59 o tem ne bomo glasovali. 260, kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 33. Kdo je za? Proti. Sprejet. Gremo naprej. 266, kdo je za? Proti. Sprejet. 267, 269, 270. Kdo je za? Proti? Sprejet. 271, ustni predlog spremembe številka 2. Kdo je za? Proti? Sprejet. 272 za, proti, zavrnjen, 273 za, proti. Mislim, da je sprejet. 274. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Vsi naslednji so brezpredmetni. 279. Ne, od 278 glasujemo, kdo je za. Proti? Zavrnjen. 279. Kdo je za? proti, sprejet. Dvesto osemdeset, kdo je za? Proti, sprejet. Dvesto enainosemdeset, kdo je za? Proti, sprejet. Dvesto dvainosemdeset, kdo je za? Proti, zavrnjen. 283, 84 sta identična, kdo je za, proti, sprejet. 285, kdo je za, proti. Zavrnjen se mi zdi. Eh, riproviamo, non, ve, non ho visto le vostre mani. Nisem dobro videl vaših rok. 285 glasujemo elektronsko. 285. In... Glasujemo o 285. predlogu spremembe. 26 glasov za, 25 proti sprejet. 200. 86. O tem glasujemo. 286, kdo je za? Proti. Sprejet. 287, kdo je za? Proti. Sprejet. 288 za, proti, zavrnjen, 289 za, proti, sprejet, 290, kdo je za, proti, sprejet, 291, 292, 293. Kdo je za? Proti? Sprejet. 294 je brezpredmeten, tudi 295 je brezpredmeten. Gremo naprej na uvodno izjavo A, sprememba 5, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 6, kdo je za? proti sprejet. Sedem o tem ne glasujemo. Predlog spremembe 8, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 9, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 10, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 11, kdo je za? Proti? Sprejet. 12, kdo je za? Proti? proti, sprejet. 13, kdo je za, proti, zavrnjen, kompromisni predlog 1, kdo je za, proti, sprejet. 15, ustni predlog spremembe 5, poročevalca, kdo je za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 2, kdo je za, proti, sprejet. 16 je identičen, kdo je za, proti, sprejet, 21 za, proti, sprejet, 22 za, proti, zavrnjen, vsaj tako se mi zdi, 23, kdo je za proti, sprejet. 24, ustni predlog spremembe 3, kdo je za, proti, sprejet. 25, kdo je za, proti, sprejet. 26 je brezpredmeten, ker je, vključen, ker je bil sprejet kompromisni predlog 1. Predlog spremembe 1. Z ust skupnim predlogom spremembe ena, kdo je za, proti, sprejet. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, sprejet. Tri, kdo je za, proti, sprejet. Štiri, za, proti, sprejet. Sedaj kompromisni predlog ena in ta, kdo je za. Dobro, bomo glasovali, če se s tem strinjate, v bloku. Ne strinjate se s tem. Glasujemo ločeno, torej najprej kompromisni predlog ena, kdo je za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog in ta dve, kdo je za. Proti. Sprejet. To je vse potem pokrito, gremo naprej, kompromisni predlog hitre ena, kdo je za, proti, sprejet. Kompromisni predlog hitre dve, kdo je za, proti, sprejet. Elektronsko glasujemo še o celotnem poročilu. 54 oddanih glasov od 55 kartic. En kolega ali kolegica očitno ne sodeluje. 52 glasov za, en glas proti, en vzdržan glas. Čestitke poročevalcu. Poročilo je sprejeto. Čestitke tudi sekretarjatu, ki je, kot smo lahko slišali včeraj, opravil izjemno delo, saj tako menijo kolegi, ki so res pohvalili opravljeno delo. Naslednja zadeva, strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregije v prihodnji kohezijski politiki. Glasujemo. Najprej kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti. Sprejet kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Sprejet. 24. Kdo je za? Proti? Sprejet. 25. Ustni predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Sprejet. Še en ustni predlog spremembe 2 pri 26. Kdo je za? Proti? Sprejet kompromisni predlog 4. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejet. 35. Kdo je za? Proti. Sprejet. 36. Za. Proti. Zavrnjen. 37. Za. Proti. Mislim, da je sprejet. 38. Kdo je za? Proti. Sprejet. 39, kdo je za? Proti. Sprejet. Elektronsko glasujemo še o končni resoluciji oziroma mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 glasov za, 10 vzdržanih glasov, nihče ni glasoval proti čestitke poročevalcu. Mnenje smo torej sprejeli. S tem smo zaključili z glasovanjem. Pet minutna pauza, potem pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Bene, colleghi, se... Kolegice in kolegi, prosim vas, da se počasi usedete. Nekoliko bomo pohiteli s to temo. Mislim, da bomo lahko tudi bolje razpravljali o tej temi, če si bomo za njo vzeli nekoliko več časa. To je tema, ki vse močno zanima. Še enkrat vas prosim, da se usedete, da začnemo z delom. Hvala lepa. No, kot sem že rekel, s to razpravo se pravzaprav začenja nova faza vzpostavljanja Evropske službe za zunanje delovanje. Končno imamo na voljo tudi zakonodajno besedilo, na katerem lahko delamo. Podpredsednica visoka predstavnica je ta dokument predstavila nekaj dni zatem, ko je bila pri nas gostja. Istočasno je tudi Evropska komisija sprejela dve odločitvi v zvezi s premembami pri financiranju in pri statutu uradnikov. Zato smo danes tudi povabili kolega Kristofsena ki je sodelavec gospe Eštonove, potem gospod John Jean iz eh, Generalnega direktorata za proračun, ki je odgovoren tudi za finančno uredbo, ter doktorica Suka, ki prihaja iz Generalnega direktorata za človeške vire in je odgovorna za statut uradnikov pri Evropski komisiji. Kot veste, so te teme zelo zapletene. Tudi sam predlog, ki je bil podan, je bil precej zapleten. Počutim se kot revolucionar. Podobne občutke imam kot takrat, ko smo uvajali enotno valuto, ko smo govorili o Maastrichtski pogodbi, o evru. Več akterjev sodeluje odbor za zonanje zadeve je dobil pristojnost za to področje in za to temo. Svoje delo pa upravljamo seveda tudi z, v sodelovanju z odborom za ustavne zadeve, proračun za nadzor proračuna za pravne zadeve. Pozdravljam tudi vse poročevalce, ki so tu prisotni. To so vse odbori, s katerimi sodelujo in bodo tudi podali svoje mnenje. Pridem pa dam besedo našim gostom. Bi rad v imenu vseh povedal, da smo zelo zadovoljni z delom, ki ga je upravil poročevalec, kolega Brok. V teh zadnjih tednih smo sodelovali z njim, tudi sam je obveščal vse zadevne akterje. Tesno je sodeloval tudi s kolegom Verhofštatom iz odbora za ustavne zadeve. Opravila sta res izjemno delo. V tem trenutku bi najprej dal besedo našim gostom, Najprej gospod Kristofersen. Prosim vas, da svoj uvodni nagovor omejite na pet minut, da bomo potem lahko imeli še razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik, za to, da ste mi dali priložnost, da povem nekaj besed o osnutku sklepa sveta, ki ga je, kot ste dali sami, nekaj dni po predstaviti predstavila vam tudi Lady Ashton v tem odboru. Glede na to, kar je dejala takrat, bi pričakoval, da bo vsebina predloga, nekaj, kar za vas ni presenetljivo, kajti že takrat je vse urisala in to je v tistem predlogu. Prav tako naj dodam, da v primerjavi s tem, kar je predstavil Evropski parlament kot svojo stališče oktobra, 22. oktobra, da v bistvu ni razlik med tem, kar je bilo izrečeno takrat in kar imamo sedaj v predlogu sklepa. Nasplošno bi rad dejal, da je poročilo 27. oktobra in poročilo Koreperja Evropskemu svetu, da sta bila to temelj za to besedilo. Seveda smo od takrat, je od takrat preteklo kar nekaj časa in parlament je podal nove dodatne zamisli. To lahko razumemo, kajte kot ste sami dejali, gre za zelo kompleksno in težavno vzpostavljanje službe za zunanje delovanje, kar revolucionarno bi dejal. V bistvu nimamo osnutka, pa vseeno moramo vzpostaviti službo. Ne moremo iti na nacionalno zunanje ministrstvo in reči, to bomo uporabili. EU namreč vsebuje veliko več, kot imate na normalnem nacionalnem zunanjem ministrstvu. Najprej znotraj EU imate finančne instrumente, ki so veliko bolj pomembni, kot so tisti v, recimo temu, običajnih nacionalnih ministrstvih. Po drugi strani pa imamo tudi operativno zmožnost, kar se civilnih in vojaških operacij tiče, ki so veliko večje, bolj obširne in tudi raven povoljevanja je popolnoma drugačna kot v običajnem ministrstvu. Tako da gre za edinstveno konstrukcijo, ki smo jo morali vzpostaviti. To tudi pomeni, da je zelo težko najti natančno pravo rešitev. Seveda smo skušali storiti vse, kar je v naših močeh, vendar pa vemo tudi, da bomo morali konstrukcijo s časoma še prilagajati. Zato smo predvideli kar nekaj pregledov. 2012-2014 in zato smo bili tudi zelo previdni, ko smo govorili o konkretnih zadevah. V tem sklepu ni celotnega organigrama, ker želimo biti prožni, se želimo učiti iz izkušenj in videti, kaj bodo razmere prinesle. Sedaj pa k nekaj točkam, ki so bile izpostavljene in na katerih bi morda bilo koristno povedati nekaj zadev. Najprej, kar se razvoja stališča Evropskega parlamenta tiče, tukaj, kar se tiče razvoja razvojne pomoči. Dali ste, da bi želite razlikovati med AKP državami in drugimi državami lani. Sedaj pa ste mnenja takega, kot je Lady Ashton, da nima smisla razdelovati svet med države AKP in ostale države in da moramo vključiti elemente razvojne politike, ki zajemajo v svetu to službo. Temeljno vprašanje, s katerim se soočamo, pa je, kako bomo to storili, ne da bi, naprimer, izgubili specifike evropske razvojne politike, da ne bo to postalo popolnoma del politike. In tukaj smo skušali doseči ustrezno rešitev. Po eni strani imamo ključne elemente načrtovanja razvojnih programov, ki so znotraj službe za zonanje delovanje, po drugi strani pa imamo tudi avtonomno razvojno politiko, ki jo vodi komisar za razvoj. In ta bo vrščas vključen v načrtovanje, ohranil pa bo svojo neodvisnost. ta predlog za temeljno uredbo je samo eden treh pomembnih elementov, kot ste dejali. In naj dodam oziroma končam s tem, da povem, da je visoka predstavnica od samega začetka dejala, da je to svežen, o katerem se moramo strinjati. In čeprav gre samo za mnenje Evropskega parlamenta, vemo, da bomo sporozum dosegli šele takrat, ko se bomo dogovorili o vseh elementih. Hvala lepa. Grazie, dottor Krih. Hvala lepa, gospod Kristoferson, gospod Anžon iz generalnega direktorata komisije za proračun v petih minutah, če je možno. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da bom lahko čim krajši. Kar zadeva sam proračunski načrt, tu je treba upoštevati tudi politične odločitve in njihove posledice. Namreč vzpostavljamo svoj generis službo, ki bo delovala avtonomno. Posledica tega pa je, da bo morala ta služba imeti tudi samostojen ločen proračun, tudi ko bo šlo za upravne stroške. Kar zadeva operativne stroške, pa naj povem, da bodo leti v pristojnosti komisije. To pa ima določene posledice. Kar zadeva upravne stroške, bo ta služba sodelovala z določeno institucijo, ki bo skrbela za finančne zadeve. Prav tako bomo morali spremeniti prvi člen finančne uredbe, zato da bo do stvari v praksi usklajene z določbami. Kar zadeva upravne stroške, bodo le ti morali biti tudi predmet razrešnice Evropskega parlamenta. ko smo opredeljevali finančna sredstva te službe, smo naleteli na zelo občutljivo vprašanje. Ta služba je avtonomna, neodvisna od komisije, kar pomeni, da ni več pod nadzorom komisije, da ni več v pristojnosti komisije. Vodje delegacij so, se, so si zastavili vprašanje in sicer, kako lahko uporabljajo finančna sredstva za operativne stroške, za katere pravzaprav nimajo nobene pristojnosti. Skušali smo biti čim bolj ustvarjalni, pri tem pa smo upoštevali tudi potrebo potem, da vodi delegacij predstavljajo unijo na področju zunanjega delovanja. Vsaj, ko gre za operativne stroške, smo našli rešitev in sicer da bomo ponovno vnesli oziroma uvedli funkcijo vodi delegacij za to specifično področje. Vodje delegacij imenuje visoka predstavnica in vodje delegacij bodo vključeni v to schemo oziroma strukturo poveljevanja pri komisiji in sodelovali bodo s komisijo tudi, ko bo šlo za opredelitev finančnih sredstev za operativno delovanje. To je zapisano tudi v finančni uredbi, ki jo je pripravila komisija. Če povzamem, zakaj gre, skušamo ohraniti obstoječ sistem. Generalni direktor je tisti, ki skrbi za te stroške, tako generalni direktor EHA kot š, eh, direktorata za širitev Ta dva direktorata bosta potem tudi izvrševala te funkcije. Vodje delegacij bodo lahko pri tem sodelovali. V komisiji bomo izvedli tudi notranje nadzorne postopke prevzeli finančno odgovornost, določene obveznosti bodo nosili tudi vodje delegacije, ko gre za nadzor in finančno organizacijo. Kolegica Suka pa bo povedala kaj več o tem, kako bo vse skupaj vplivalo na izbiro vodi delegacij. Kakšna so pravila za notranji nadzor v komisiji? pravila že obstajajo, prav tako imamo na voljo določena revizijska pravila, ki jih bomo uporabili tako za operativne kot za upravne stroške. Kar zadeva vse ostalo, gospod predsednik, pa pravzaprav nimam kaj dosti za dodat. Upravni stroški so torej pod nadzorom službe, operativne stroške bo nadzorovala komisija. Sedaj moramo iz, začeti izvajati tehnične rešitve, ki smo jih našli. Te se nanaša predvsem na vode delegacij. V tem trenutku pa mislim, da ni treba stvari bolj podrobno predstavljati, zato bom s tem zaključil. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Anžan. Doktorica Suka iz Generalnega direktorata za človeške vire. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Splošna pripomba. pravilnik za zaposlovanje osebe, to je najpomembnejši del zakonodaje. To pomeni, da boste več podrobnosti našli, kar se je v sklepu o organizaciji službe za zonanje delovanje in v izvedbenih določbah, ki jih visoka predstavnica sprejme kot tista, ki imenuje osebe. Govorimo torej o temeljem okviru. Na, podlago najdete v členu 27, v pogodbi o EU. V tem členu lahko vidimo, da bo služba za zonanje delovanje imela uradnike iz zadevnih oddelkov Komisije sveta in držav članic. Da bi zagotovili, da, bodo, da bo osebe, ki prihaja iz teh virov, imelo enako dostop, moramo spremeniti pravilnik za zaposlovanje oseba. Zakaj? trenutnem okvirju, dajemo prioriteto notranjim kandidatom in potem iz drugih institucij, tako da moramo pravilnik spremeniti. To je ključna sprememba. Za začetno fazo, zato da bi olajšali vključevanje diplomatov iz držav članic, dajemo možnost, da bi, imeli, da bi sprejeli posebne ukrepe, kar pomeni, da bi če bi imeli dva enaka kandidata, dali prednost diplomatom iz držav članic, ker moramo doseči določeno kvoto na začetku. Po tej začetni fazi pa bo dostop odprt za uradnike iz vseh institucij, Evropskega parlamenta in drugih. Da bi vključili diplomate iz držav članic, ustvarjamo novo kategorijo začasnih uradnikov. In tukaj nas je navdihnilo to, kar smo storili za asistente poslancev. Imamo torej posebno kategorijo začasnih uradnikov in da bi uskladili njihove delovne pogoje s tistimi z uradniki, jim dajemo možnost, da bodo imeli štiriletne pogodbe, ki jih lahko podaljšamo večkrat. Druga točka. Kako bomo olajšali mobilnost med institucijami? Tukaj imamo dve glavni spremembi. Prva je, da dovoljujemo prehod med institucijami, komisija, svet in med novo službo, po dogovoru z institucijami. Po dosedanjem pravilniku to ni možno. Torej, možno bo omogočiti prehajanje med svetom, komisijo in službo za zonanje delovanje v dogovoru z obema institucijama to mora seveda ostati izjema in potem z izvedenimi določbami bomo videli, kako bomo to uredili. Še nadaljna točka, da bi urašili mobilnost, smo tudi omogočili pravico vrnitve, to je naš žargon. Vse osebe, ki bodo v službi za zonanje delovanje, bodo lahko zaprosili za delovno mesto v svoji prvotni instituciji in bodo imeli tudi točno take pravice kot notranji kandidati. To je zelo pomembno. In ne na zadnje, naj spregovorim še o posebnem primeru osebe, ki dela v delegacijah. Vodje delegacij za začetek. Moj kolega je pravkar razložil, da bo šlo za upravljanje sredstve komisije in imenovanje vode delegacij. To bo seveda imenovala visoka predstavnica. Komisija pa bo morala dati soglasje za oži izbor kandidatov. Kar se osebe komisije, ki dela v delegacijah, tiče, pa imamo še eno spremembo pravilnika o zaposlovanju osebja. Dovolili jim bomo, da bodo navodila prejeli od vodi delegacij, istočasno pa predvidevamo, da bo za naloge komisije ki bo upravljal voda delegacije, da bodo lahko sprejemali navodila tudi strani komisije. To so torej ključne spremembe v pravilniku za poslovanje osebe. Kar se tiče postopka, pa moram reči, da v tem trenutku še nimamo predloga pred sabo, kajti pogajamo se s sindikati. To smo začeli prejšnji teden in to bomo še nadaljevali. Ko bomo končali pogajanje s sindikati, se bomo morali posvetovati z odborom za osebe in šele potem bomo komisija lahko sprejela uradni predlog in to bo seveda posredovano svetu in parlamentu. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, doktorica Suha. Začnimo pa z našim kolegom Brokom. Potem bom dal besedo tudi ostalim. Prosim vas, da spregovorite v roku treh, štirih minut, še bolje bi bilo, če v roku dveh. Hvala lepa, gospod predsednik. Stališča niso zbližena med svetom komisijo in Lady Ashton, morajo pa biti zaradi različnih pravnih podlag. Imajo različne institucije pravico do veta in mislim, da moramo ustvariti zaupanje po mojem mnenju, stališče parlamenta, pa moramo doseči dve stvari. Najprej soglasje vseh, da bomo imeli delojočo, učinkovito službo za nanje delovanje. To je cilj Lizbone in želeli, želimo si pomagati pri tem. Druga stvar pa je, pa so pravice Evropskega parlamenta. Proračun, nadzor, razrešnica, pa tudi politične pravice ki so povezane s tem. Imamo kar nekaj težav, ki še obstajajo in rad bi obrazložitev tam, kjer pač vidimo, da se še moramo pogajati. Kar se revizijske klauzule 2012-2014 tiče, to je dobra zamisel. Da pa moramo to razrešiti sedaj. Evropski parlament se ne more zanašati na to klauzulo. In potem še vprašanje, o katerem bo verjetno poprašala tudi gospa Gresle. Ali nam lahko razložite, kako boste pri spremembi finančne redbe Čenajena proračun in nadzorne pravice Evropskega parlamenta ohranili takšne, kot da bi služba bila del komisije. Za nas je zelo enostavno in tudi, to je tudi naše stališče. Če gre za del komisije ali za status, kot ga ima Olaf, potem je vse rešeno, s tem ni treba pogajati. Če pa želite si drugačne rešitve, potem nas morate prepričati, da bodo zagotovljene enake pravice parlamentov. In tukaj še ni dovolj zagotovil. Druga točka. Vprašanje za Kristofersna. Na kakšen način bodo politične prvice s postopkom posvetovanja, uveljavljanja mandatov, misij, pogajanj, vprašanja, ki so povezana z razvojem strategiji od razvoja do razvojne, do zonanje politike. Torej, na kakšen način bodo ta vprašanja, kot sem dejal tudi imenovanja, upoštevane pravice parlamenta. In kako bo izgledalo praktično sodelovanje, kajti to ne more biti zapisano v finančni uredbi ali v pravilniku za poslovanje osebe. In to seveda tudi ne more biti podrobno v sklepu sveta. Za nas je to ključno vprašanje. tukaj gre za proračunsko vprašanje in veliko je lahko odvisno od tega vprašanja. In zadnja pripomba, kar se spremembe pravilnika o zaposlovanju osebe tiče. V pogodbi ni zapisano, da bi svet, komisija in države članice dobili vsaka tretjino. Tega ni v pogodbi. Trije viri so omenjeni, ni pa nobenih številk. tretjina komisija, tretjina svet. To je sedaj tako mišljeno. In tudi gospod Almeida je prej to predstavil, pa tudi gospod Kristofersen. Gre tu veliko krat za vprašanja, ki niso povezana samo z SZVP. Tukaj gre tudi za drugo vprašanje skupnostne politike. Uradniki skupnosti bodo v manjšini, to bi se lahko zgodilo, tukaj bi rad pojasnilo, prav tako pa tudi, kar se začasnih uradnikov tiče, po katerih kriterijih bodo izbrani, ne vem, ali je dobro, če bi se vzeli za ozor statut za asistente poslancev. V parlamenta se zato ne zauzemamo več, zato resnično prosim, da ste praktični. Pogodbe lahko podaljšamo, ste dejali, kdo bo odločal o tem države članice ali je to osebno odločitev uradnika. Če odloča država članica, ali lahko uradnik še ostane ali ne, potem bo navezava na prestolnico, kar se lojalnosti tiče, še vedno večja kot navezava na skupnost. In potem se mi tudi lojalnost celotne službe ne zdi več zagotovljena. Hvala lepa, gospod Brok. Gospa Gresle v imenu odbora za proračun. Hvala lepa, gospod predsednik. Generalni direktor je dejal, da mora iti za kreativnost. Jaz pa pravim, da gre tukaj za tiste nujne zadeve, ki jih potrebujemo v tem predlogu, kajti tukaj gre za kršitev skupnostnega proračunskega prava. Veliko smo imeli težav na tem področju in sedaj vidimo, da se s tem predlogom krši temeljno načelo proračunskega prava, kajti sedaj gre za službo, ki jo želijo spostaviti izven komisije. Vsega tega ne bi bilo, če bi našli rešitev sui generi znotraj komisije. Mešanje pristojnosti, proračunsko pravno, finančno gledano, se kaže že v ambasadah Evropske unije v tretjih državah za nas si tega ne moremo predstavljati tako, kot je, glede na modele, ki jih poznamo, glede na težišča proračuna SZVP. To mešanje pristojnosti ni dobro za misel, ker je to nepregledno in ker nihče ne prevzame končne odgovornosti. Zato prosim, da bi to preverili. Nezavestno smo torej kršili to proračunsko pravo, In to so storili ljudje, ki se ne spoznajo na te zadeve. Imamo tudi konflikt prioritet. In tudi to se mi ne zdi rešljivo. Zato so krivi politiki. Imamo usporedno upravo in s tem ne bodo zadovoljni tudi ne davkoplačevalci. In potem visoka predstavnica lahko daje navodila. Zaenkrat noben komisar nima te pravice. To ni dobro za misel, ne, z vidika visoke predstavnice, pa tudi drugače ne. Kajti tukaj bo šlo za velikansko odgovornost za zadeve, ki jih ne pozna. Potem velika težava razrešnica. V tem trenutku po pogodbah nas nam lahko poda razrešnico komisijam. Vse druge institucije imamo politično razrešnico in vedno tudi govorimo o tem, kaj to pomeni. Torej tukaj potrebujemo tudi še drugačna zagotovila, kot je to, kar imamo zapisano, kar se pravic parlamenta tiče. In jasno je že, da ker gre za kršitev finančne odgovornosti, da bomo temu vprašanju morali nameniti posebno pozornost. Gre tudi za hierarhizacijo komisije v tem predlogu, kajti služba je odgovorna za pripravo sklepov komisije. Tukaj gre za veliko ravni priprave in porabe sredstev. Gre za kontinentalne, regionalne strateške dokumente, potem NIPS, VIPS in potem program dejavnosti. In služba bi naj nosila odgovornost za veliko teh področji. To pomeni, da imamo sedaj nekakšno izvršno agencijo, ki bo izvrševala vse, kar odločamo. In tukaj bo šlo za 8 milijard evrov. Tega si v praktičnem življenju ne moremo resnično predstavljati. In to ni tista finančna odgovornost, ki jo je komisija do sedaj imela in tudi ne finančna odgovornost. Potem pa osebje. V tem trenutku imamo evropska sredstva samo za evropske uradnike. Če bodo diplomati enakovredni, bomo morali razrešiti eh, vprašanje jamstva. Pri razdeljevanju sredstev. In tega ne moremo uporabiti za diplomate držav članic, kajti vem, da ko se bodo vrnili v svoje države, bodo imuni za naša pravila. Torej, če bo nemški diplomat služil v Severni Koreji, kako? Bom pa ga lahko poklicala na odgovornost, če bo kršil pravo skupnosti. In potem je zelo veliko predlogov, o predlogu Ashtonove, ki, ki se dotikajo proračuna glede na pravna pravila bi bilo dobro, če bi te predloge lahko izuzeli. To so zelo podrobni predlogi in mislim, da ni potrebno, če smo si v bistvu enotni, da imamo te podrobnosti. Kajti potem nam ne bo uspelo uveljaviti določenih stvari. Hvala lepa. Grazie, onorevole Gresle. Hvala lepa, kolegica Gresle. Kolega Gualtieri bo naslednji dobil besedo, tudi on je iz odbora za proračun. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi v odboru za proračun smo imeli razpravo na to temo. Sam svežen predlogov je sam po sebi jasen. Vendar moramo ugoditi dvema zahtevama. Namreč združiti je treba delovanje te službe s komisijo, čeprav ta služba deluje izven komisije in istočasno ohraniti tudi prednostne naloge kam, komisije. Kot vidimo že v sami strukturi, upravni stroški bodo izven odgovornosti komisije, operativni stroški bodo v odgovornosti komisije, potem pa imamo tu še vodje delegacij, ki bodo na nek način opravljali dvojno funkcijo. Imamo nek hibriden predlog, ki povzroča kar nekaj težav. V nasprotju s kolegico Gresle Sam teh problemov ne vidim toliko v luči možnosti parlamenta, da izvaja nadzor na proračunom. Kot je jasno bilo izraženo že v predhodnih razpravah, dejstvo, da ima ta služba svojo upravno zmogljivost, bo olajšalo tudi naše podeljevanje razrešnice. Parlament je zahteval, da se vzpostavi služba tako, kot je naprimer Olaf, ki deluje na nek način znotraj komisije. Vendar se moramo zavedati, da se ne soočamo izključno z upravnim problemom, s pomankanjem upravnih sredstev. Soočamo se z velikim zgodovinsko-političnim problemom, ki ni samo problem soglasja komisije, kajti komisija je že podprla predlog sveta, da se ta služba vzpostavi izven komisije. Gre za zgodovinsko-političen problem, ki je pravzaprav rezultat zadnjih desetih let, ko smo oblikovali novo dimenzijo evropske politike, SZVP in EVOP. O tem je težko razpravljati in vse dojeti naenkrat. Parlament pa mora tudi razumeti, ali bi ta hibridni predlog morali razumeti kot nekaj, kar vrača vse skupaj nazaj na nacionalno raven ali bomo s tem predlogom zunanje delovanje Evropske unije pozdignili na raven skupnosti. Če se bo parlament lotil posredovanja na tem področju, bi morali jasno izpostaviti kar nekaj problemov. Prvi je problem ne toliko nadzora proračuna, temveč političen nadzor, ki ga izvaja parlament. V samem predlogu, pa tudi v celotnem svežnju, je na tem področju kar nekaj vrzeli, zato me te stvari motijo. Sicer se predlaga dialog s parlamentom, vendar istočasno komisija predlaga, da se na novo oblikuje medinstitucionalni sporazum, zlasti tisti del, ki se nanaša na. Naj, proračun. Pri SZVP-ju naj bi uporabili tisto strukturo, ki je bila v veljavi pred Lizbonsko pogodbo, kar je nesprejemljivo. Poleg tega je zelo težko razpravljati o predlogu, v katerem ni priloge. Namreč, kateri deli komisije bodo prenešeni na to službo, je nujno vedeti, ker je to pomembno tudi za razvojno politiko. Opredelili ste tudi načelo Joint Key, kar pomeni, da bo ta služba načrtovala razvojne programe v imenu komisije, ki potem sprejema politično odločitev v zvezi s tem. Vendar moramo vedeti, ali bodo osebe, ki bodo dejansko opravljale to delo, tiste osebe, ki v generalnem direktoratu Deve in Relex že opravljajo to delo, ali pa bomo to nekako razširili, da bomo razpršili pristojnosti. Obstajajo pa tudi drugi zelo pomembni problemi, ki so se jih že dotaknili drugi kolegi, tudi gospod Brok in tu mislim, da bi se morali bolj odločno pogajati. Hvala. Gualtieri. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Bom dal besedo našim gostom v istem vrstnem redu kot na začetku. Sami se potem odločite, na katera vprašanja boste odgovarjali, pač skladno s svojimi pristojnostmi. Prosim pa vas, da spoštujete dodeljeni čas za govor, največ 3 do 4 minute. Doktor Kristofersen najprej. Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem gospoda Broka v zvezi s politično odgovornostjo. Nobenega dvoma ni, da bo treba zagotoviti ustrezno politično odgovornost v tem procesu. In do neke mere je to tisti manjkajoči element. Visoko predstavnica je jasno povedala, da bo obstoječi medinstitucionalni sporozum treba prilagoditi novi službi. Mislim, da je podala nekaj jasnih odgovorov na vprašanja, kot so enotna imenovanja in načelo pojavljanja pred parlamentom in pripravljena je tudi v tem kontekstu to razširiti na dve nadaljni višji imenovanji, vključno z imenovanjem višjega veleposlanika. Res je tudi, da se dobro zaveda tega, da ima parlament proračunske pristojnosti pred začetkom ukrepov na področju SZVP bo prav gotovo izvedla posvetovanje s parlamentom. To sta torej dva elementa, ki jih bo treba vključiti v nov medinstitucionalni sporazum. Res pa je tudi nekaj drugega. Ti elementi so povezani s tem, kar se dogaja v drugih forumih obstajajo zahteve po posvetovanjih v zvezi z mednarodnimi sporazumi. Z enakimi težavami se srečuje komisija v širšem kontekstu, enako velja tudi za komitologijo v zvezi z določenimi programi za razvoj. Zato je gospa Ashton povedala, da je po njenem mnenju pravi forum za, ta, za te razprave skupni forum, ki mora začeti delovati čim prej To ne pomeni seveda, da dvostransko ne bi mogli izvesti določenih predpriprav, ampak mislim, da bo trilateralni forum tista prava podlaga za to. Kar zadeva eno tretjino, dve tretjini. Tukaj nečesa ne razumem. V času slovenskega predsedstva, torej nekoč, smo rekli, da bo ena tretjina osebja prišla iz držav članic, ena tretjina iz sekretarjata sveta in ena tretjina iz komisije. Tista tretjina iz sekretarjata sveta je torej izginila, ostane še torej tretjina iz držav članic. Če si ogledamo številke, je jasno, da velika večina osebja dejansko bo prišla z komisije. To je naša osnova za zaposlovanje po grobih izračunih, ki temeljijo na obstoječem osebju, mislim, da bi premestili okrog 600 do 700 uradnikov komisije v to novo službo. Premestili bi 55 članov osebja sekretarjata sveta plus osebje iz različnih varnostnih in političnih nalog, vključno z osebjem na področju vojaških zadev. V vsakem primeru pa bo komisija predstavljala veliko večino, vsaj 50 odstotkov. Zato mislim, da tukaj težav ni. In na koncu še vprašanje, kaj bo z generalnim direktoratom za razvoj. Posledica tega, kar predlagamo, je, da se bodo določene pristojnosti Generalnega direktorata za regijski razvoj premaknile v to službo. Niti v Relaxu, niti v sekretariatu sveta nimamo ljudi, ki bi se ukvarjali z Afriko. Njim se bodo pridružili drugi tisti, ki so trenutno v geografski pisarni v tem generalnem direktoratu, se bodo premestili v to novo službo. Hvala, gospod Kristofersen. Za tri do štiri minute dajem besedo še daj še kolegu Vanžanu. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj bi rad podaril. Kar zadeva operativne stroške. Tu se stvari ne bodo popolnoma nič spremenili, ko gre za vlogo, ki jo mora odigrati komisija. Namreč izvajali bomo tisto, kar piše v pogodbi. Pogodba je zelo jasna, sploh člen 317, kjer piše da je komisija tista, ki izvršuje proračun. Poleg tega je v drugem odstavku predvideno tudi, da bo finančna uredba opredelila specifične odgovornosti posameznih institucij pri izvrševanju lastnih sredstev. Tu gre predvsem za upravne stroške. Kar zadeva operativne stroške, naj še enkrat ponovim. Kar zadeva nadzor in način nadzora, kar zadeva razrešnico. Vse to, kar danes velja, bo veljalo tudi jutri. Evropski parlament tako ne bi smel imeti nobenih skrbi zaradi trenutnega položaja. Kar pa zadeva same upravne stroške. Gospa Gresla ima prav, tudi gospod Brok ima prav, pogodba predvideva v členu 319, da parlament komisiji podeli razrešnico. Vendar, kot je že bilo povedano, je praksa Evropskega parlamenta, da daje razrešnice drugim institucijam ločeno. Gospa Gresle je opredelila to razrešnico kot nekaj političnega, dejstvo pa je, da se razrešnica podeli, določbe finančne uredbe pa navajajo, da morajo institucije poskrbeti za to, da se izvajajo priporočila, ki so zapisana v razrešnici. Razrešnico boste še vedno uradno podeljevali komisiji, ločeno boste podelili razrešnico drugim institucijam in tudi gospa Ashton je v tem parlamentu, kolikor vem, popolnoma jasno in nedvoumno povedala, da je pripravljena biti predmet razrešnice oziroma da je pripravljena omogočiti postopek razrešnice za sredstva, ki jih porablja Evropska služba. To je bistveno vprašanje, ki se pri tem zastavlja, gospod predsednik. Glede vsega ostalega pa se mi zdi, da ni treba sedaj še enkrat ponavljati vseh pripomb. Gospa Gresla je omenjala tudi načrtovanje in upravljanje sredstvi. Tu bi morali ločevati stvari, namreč. Na eni strani imamo samo načrtovanje kot tako, na drugi strani pa imamo potem upravljanje z operativnimi stroški. Upravljanje z operativnimi stroški, 8 milijard evrov, ki jih je omenila gospa Gresle, bo še vedno v pristojnosti komisije. Tu ni nobenih sprememb in mislim, da bi vam moralo biti to vsem jasno. Hvala, predsednik. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Suka, 3 do 4 minute. Eh, sem. Hvala, gospod predsednik. Nekaj razjasnite. Vprašanje ena tretjine, dveh tretjin. To ni omenjeno v pravilniku za osebe. To se torej obravnava ločeno. Primerjala sem zadevo z asistenti v parlamentu, ampak treba je pojasniti, da to zadeva samo metodo, ki jo bomo uporabili. To pomeni, da bomo za nacionalne diplomate uporabili posebno kategorijo začasnih uslužbencov in v okviru službe za zunanje delovanje bo to spadalo pod posebno poglavje. Tukaj se podobnosti z asistenti končajo. Gre samo za vprašanje metode in nič drugega. To sem vas želela pomiriti. Kar zadeva podaljšanje pogodb, kdo odloča in pod katerimi pogodbami podaljšanje pogodb začasnih uslužbencev, bo v okviru odločitve visoke predstavnice. Ampak pogoj je, da država članica poda soglasje za to. Gre torej za skupno soglasje visoke predstavnice in zadevne države članice. In še zadnja stvar, gospod Gressler. Omenili ste to, da bodo nacionalni diplomati dobili sredstva EU, ampak imeli bodo status začasnih uslužbencev in v pravilniku za osebje je predvideno, če pristojni organ zahteva ustrezne disciplinske postopke, potem mora te postopke začeti služba za zunanje delovanje. Mislimo, da smo tukaj ustrezno postopali. Hvala. Grazie, dottoressa Suka. Passiamo al secondo. Hvala lepa, sedaj pa drugi krok vprašanj in pripomb. Najprej bom dal besedo poročevalcem v senci, najprej gospod Lambsdorff. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se vrnil na nekaj kar se mi zdi kar surrealistično. Kolegica Gresle je zelo cenjena strokovnjakinja za proračun in v odporu pravi, da gre za kršitev proračunskega prava s tem postopkom. Komisija pa pravi, da se ne bo spremenilo nič. Komisija ima veliko izkušenj z izvajanjem in nadzorem proračuna. Seveda ne gre za nezaupanje, vendar pa se mi zdi dialog, ki je kar surrealističen politično je visoka predstavnica in to ste dejali, jasno dejala, da bo se podvrgla razrešnici. Vendar pa sedaj ne vem, ali je, tako kot pravi gospa Gresle, da kršimo proročansko pravo, če je to res, potem moramo najti novo pot, da to razrešimo. Ne more biti tako, da imamo jasno politično zavezo in kolega Brok je postavil prvo vprašanje pri predstavitvi gospe Ashton, ali bo obstajal nadzor parlamenta nad proračunom in odgovor je bil jasen da. In seveda bi bilo dobro, če bi resnično jasno odgovorili na to, kajti mislim, da je še bolj pomembno kot to, o čemer interno govorimo, prvi cilj, o katerem je govoril Brok, namreč delujoča zunanja politika. In zato pozdravljam dejstvo, da je z nami veleposlanik Kristofersen in da se z nami pogovarja o tem. Vendar pa omenili smo že, kako bi najsmiselno odločali, se posvetovali z nami, ko pa ste sami rekli, da je organigram zelo nedokončen in da tudi še nimamo prilog v osnutku sklepa. Kako si lahko potem predstavljamo resen postopek posvetovanja? To, kar sem v organigramu videl, čeprav ni celovit, zame ne zadošča, ko gre za to, da bi razvili moderno učinkovito službo za zonanje delovanje. To bi naj bilo več, kot je samo nacionalno ministrstvo za zonanje zadeve. Hvala lepa, gospod Lambsdorff. Kolegica Brandner za dve minuti. Hvala lepa. Na kratko bi omenila tri točke. In sicer ta mešanica skupnostnih instrumentov, in medvladnih mednacionalnih instrumentov, ali bo to uspešna mešanica ali pa bo šlo v eno ali drugo smer. Skrbi me, da bo šlo v smeri med vladnosti in sedaj bi omenila tri točke na tem področju. Najprej vprašanje načrtovanja EU in izvajanja misij, ki so trenutno pri svetu. tukaj bo šlo za ločevanje, to pravi blok in to je rekla tudi gospa Ashton. In to so sklenile države članice že leta 2009. Moje vprašanje pa je, ali bo vseeno prihajalo do mešanja osebja, ali bo pri teh oddelkih najti osebe komisije, ali pa bo to neodvisno in tega ne bo. Jasno je, da če bo ta del ostal neodvisen, potem ne more iti ne za instrumente za stabilnost, ne za proračun na področju SZVP. Kajti tako bi potem pomešali stvari. In potem mi tudi ne zadoščati, če ta ček podpiše nekdo z komisije. Torej, prosim za obrazložitev. In potem vprašanje generalnega sekretarja. V zadnjem predlogu gospe Ešton ne gre samo za upravno proračunsko, temveč gre tudi za pravice predstavljanja. To je lahko dobro v državi članici, ki lahko minister odpusti to osebo. Ashton tega ne more, ker bo ta oseba imenovana tudi strani držav članic. In tukaj ne bo šlo za lojalnost, ki bi bila pri gospe Ashton, temveč bo ta lojalnost pri državah članicah. Torej, kdo bo imenoval te osebe, kdo jih bo lahko odpustil, kdo ga bo lahko odpustil, generalnega sekretarja, namreč o tem je govora. In potem tretja stvar, ta tretjina. Kdo bo plačal za to? Še naprej države članice ali bo to prišlo iz proračuna EU? Če bodo to plačevali države članice, potem je jasno, komu bodo lojalni. Če bi pa sredstva prišla iz skupnostnih sredstev, mi prosim povete, koliko bo ta služba za zunanje delovanje dejansko stala. Hvala lepa, kolega Tenok. Hvala lepa. Nisem prosil za besedo, ampak sem poročevalec v senci. Vam samo podal nekaj komentarjev. V nasprotju s kolegico Brandnerjevo, moja skupina je skupina reformistov in skupina eurorealistov. Zelo smo veseli, da bo veliko nove službe pod okriljem sveta in medvladne, še posebej kar zadeva pripravo na EVOP in SZVP po tej razpravi sedaj se strinjam z gospodom Lambstorfom, da obstaja dialog drug mimo drugega, da se stvari pomirjajo in čez leto dni, po moja, bomo de facto razumeli, kako deluje ta nova služba, čeprav morda ne bomo imeli de juri analize in ugotovitve, ali so bile kršene kakšne proračunske določbe. Nisem strokovnjak, strokovnjak na področju proračuna, tako zapleten je, da številni poslanci celo po desetih letih tega ne razumejo. Sumim, da je to na nek način namerno, zato da imajo resnično moč tisti, ki dejansko razumejo proračun in so vključeni v njegovo izvajanje. Ampak, gledano na splošno, moja skupina podpira, služi bo za zunanje delovanje, ki bo poenostavljena in ki, bo posvet, pos, ki se bo posvečala strateškemu načrtovanju. Mislil sem, da bo to popolnoma izključeno, ampak imela bo primarno vlogo na področju zunanje politike, varnostne in obramne politike. Ena stvar, ki me skrbi, pa je, da sem videl različne organigrame v zvezi z novo ulogo predvidenega generalnega sekretarja. To naj bi bil francos, kakor beremo v britanskih medijih. Ta svet za varnost, ki ga v parlamentu slabo poznamo, še posebej kar zadeva vojaške operacije, zanima me, ali bo njihov predsednik sedaj šel skozi hierarhijo in bo potem odgovoren državam članicam ali ne. Hvala lepa, sedaj pa kolega Sarjus Volski za dve minuti. <laughs> Ho preso un distratto. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Eno vprašanje in dve točke. Vprašanje. Želim, da mi pojasnite naslednje. pravite, da bo pravilnik za osebje odprt vsaki instituciji ali menite, ali to vključuje tudi osebje Evropskega parlamenta ali ne. Moje naslednje dve točki so, da si kot parlament želimo močno zunanjo politiko in močne instrumente za to. In druga točka je politična odgovornost, to je bilo omenjeno in težava je v tem, da ta služba ne bo tako politično odgovorna, kot si sami želimo, če bo gospa Ashtonova izvrševala vsaj štiri službe v enem in ne bo imela svojih namestnikov oziroma ljudi, ki bi naloge upravljali za njo. V parlamentu menimo, da je to pomembno, pa ne samo v parlamentu. Argumenti so seveda znani, želel sem le opozoriti na to. In sedaj tretja točka, in sicer legitimnost ta služba mora biti sprejeta kot samostojna in to morajo storiti vsi državljani in vse države članice. To mora vključevati tudi geografsko reprezentativnost. Kako bo visoko predstavnica visoko predstavnica, če njena služba ni reprezentativna. To mora vključevati tudi geografsko uravnoteženost, geografsko reprezentativnost, zato da bodo vsi vključeni v to, da bodo imeli občutek lasništva in zato da bomo ustvarili občutek, da bodo vse države članice severju, vzhod, zahod vključene v to in zastopane. Kompetence in koristi ne smejo biti vedno obravnavani kot geografsko neutralni. Zato mislim, da potrebujemo indikativne cilje za vse državljane in za časno uveljavitev posebnega tira za uredbo sveta 401-2004. Hvala. Zvoski, la... Hvala lepa, gospod Sarišvolski. Kolega Svoboda za dve minuti. Well... Hvala lepa, gospod predsednik strinjam se z gospodom Kristofersonom, ko je povedal, da prožnost potrebujemo in da se učimo na podlagi izkušenj, vendar določeni elementi morajo ostati fiksni. Eden od elementov zadeva proračun. In tukaj v naši skupini socialistov in demokratov želimo biti zelo pragmatični. Ne gre za vprašanje strukture, ampak jasno mora biti, da imamo nadzor nad proračunom in da damo razrešnico. To je glavni element. Če lahko to zagotovimo, v okviru trenutnega predloga, potem je to lepo in prav, ampak če ni zagotovljeno, potem pa potrebujemo drug predlog, kar zadeva osebje. Tukaj govorim tudi v imenu gospoda Rabke, ki je poročevalec. Nismo prepričani, da vse določbe zagotavljajo, da bodo tam imeli eno osebje EU, če prihaja od sveta, komisije ali držav članic, mora biti jasno državljanom in drugim državam, da gre za eno vrsto osebja in da morajo slediti eni liniji, tako rekoč, liniji Evropske unije, ne pa nacionalnim željam. Odgovornost je prav tako, mora biti jasna. Če nekaj stori narobe in gre nazaj na svoje ministrstvo, potem mora biti jasna, če bo storil nekaj narobe, bo odgovoren za to, kar je bilo storjeno narobe. Upam seveda, da stvari ne bodo šle narobe, ampak da bodo potekale dobro kar zadeva generalnega sekretarja. Z našega vidika je to administrativno, administrativni položaj. Gospa Eštenova ali kdorkoli že se mora odločiti za to osebje. Potrebujemo politično reprezentativnost, ne govorim tukaj o namestnikih, kajti to morda temelji na pogodbi, ampak če imamo posebno predstavnico, posebnega predstavnika, morda bi lahko imeli predstavnika za komuniciranje, za medinstitucionalne odnose, kako imamo podpredsednike komisije, ampak potrebujemo določene ljudi, še posebej za stike z parlamentom. Prosim, da razmislite tudi o tem. Kot skupina smo mi zelo pragmatični, ampak določeni elementi morajo biti fiksni. Hvala. Konklude, grazie, onorevole Zvoboda. Konklude. Hvala lepa. Ta drugi krok vprašanj bo zaključila kolegica Janaku. Fue esto por el quiere proveer. Ti se. Hvala, gospod predsednik. Kaj želimo ustvariti? O tem razpravljamo že več let. Strinjamo pa se o tem, da potrebujemo učinkovito službo za zonanje delovanje. Baronica Eštonova je vodja te službe in je podpredsednica komisije. To je lepo in prav, to sta dve različni stvari, ampak ona mora zastopati Evropsko unijo in Evropski parlament je zelo pomemben, kajti ima posebno funkcijo v okviru institucionalnega ustroja in to mora biti tako tudi v prihodnosti. Kar zadeva geografsko dodeljevanje, poskrbeti moramo, da bomo dobro ujeli to ravnotežje že samo od začetka. Če se bodo na začetku pojavljale težave z določenimi državami in če se bodo določene države članice umaknile od splošnih smernic. In če bodo določene države članice imele preveč vpliva, potem bomo tako začeli na robe. In to ne bi bilo dobro, še posebej zato, ker poskušamo vzpostaviti organ, ki bo združeval strokovno znanje držav članic, sveta, komisije in drugih. Želimo si sposobnih ljudi, ki bodo resnično lahko zagotovili rezultate. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo nazaj našim gostom v istem vrstnem redu kot prej. 3 do 4 minute, če je možno. Če mister Lamstov. Eh, gospod Lamstorf. Vsak izgovor za to, ker priloge k uredbi ni, moramo počakati tri tedne preden zagotovimo nov predlog ali prilogo. Priloga bo prišla v prihodnih dveh tednih in to je zelo pomemben element pri vaši oceni tega sistema. Kar zadeva organigram. Še enkrat vas prosim za prožnost. Sprejeli smo odločitev o tem, kakšne enote potrebujemo, vendar previdni moramo biti pri tem, da ne bomo med temi enotami potegnili preveč črt, kaj ti. Tako ne bomo mogli vključiti vseh možnih situacij, ki se lahko pojavijo. Obenem bi morali oblikovati moderno ministrstvo za zunanje zadeve. Tistega, ki ga sam najbolje poznam, lahko povem, da fiksnih črt med enotami, fiksnih linij ni, zato da se lahko ustrezno prilagaja na razvoj dogodkov. In zaradi tega se lahko sedaj posvetim vprašanjem, ki zadevajo generalnega sekretarja. Naj vam nekaj razjasnim. Če rečemo, da mora generalni sekretar zastopati službo. Tukaj nimamo v mislih politične reprezentacije, političnega zastopanja. Če želite to razumeti kot nekaj administrativnega, vas prosim, da to tako tudi storite. Nekateri ste omenjali tudi, da ne potrebujemo močnega generalnega sekretarja. Mislim pa, da ga potrebujemo, kajti ena od najpomembnejših vlog tega sekret, generalnega sekretarja bo zagotoviti, da bo usklajeval zunanje politike, ki jih ima gospa Eštanova in to vključuje tudi usklajevanje s komisijo, sekretarjatom sveta in to mora biti dejansko zelo močna oseba, ki se lahko kadarkoli sestane s predstavniki komisije sveta in te službe in usklajuje delo mislim, da bo ta sekretar imel tudi pomembno vlogo pri tem, da zagotovi ustrezno usklajevanje znotraj službe. To so stvari, ki jih ni mogoče predstaviti na organigramu. Jasno je, da obstaja potreba po usklajevanju v okviru službe različnih oddelkov, naprimer misij, SZVP in tako naprej. Usklajevati je treba različne operacije in misije, in geografsko pisarno je treba uskladiti s tem ali onem, to mora zagotoviti generalni sekretar. On je tisti pajek na sredi mreže, ki bo poskrbel, da celotna mreža učinkovito deluje. And, and please, uh, Prosim, da ne mudoma pozabite vsa imena, ki jih lahko vidite v tisku. Prosim, da pozabite na vsa imena v tisku in da preberete obrazložitveni memorandum. Vsa imenovanja na višja mesta, na više položaje bodo predmet postopka izbora. Mislim, da je to velja že skozi celotno zgodovino Unije, torej morali bodo iti skozi enak postopek izbire kot vsi ostali. Enako bo veljalo tudi za vse vodje misij. Kaj se zgodi danes, če prestavimo nekoga iz enega položaja na drugega? To bo vključeno tudi v nov sistem. Vsa mesta bodo predmet postopka izbora. Hvala, gospod, o svobodi za njegovo prožnost in ponavljam, če je kakršenkoli dvom. Gospa Eštenova je obljubila, da bo enak proračunski nadzor in, nadzor in možnost razrešnice veljal potem, moramo spremeniti besedilo, kajti to želimo zagotoviti, kajti dvoma v zvezi s tem ne more biti. Ali smo to sto odstotno prav zadeli, ne vem, ampak mislim, da moramo to zagotoviti. Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo kratek bom se tu, ker se mi zdi, da sem že vse pojasnil. Edino eno stvar bi nekoliko še rad podaril. Proračun bo pokrival vse upravne stroške in tudi stroške za začasne uradnike, torej za diplomate, ki bodo delovali znotraj službe. Obstajala bo torej enakopravnost med vsemi, ki bodo delovali znotraj službe. Glede vstega, ostalega pa mislim, da sem že odgovoril na vprašanja. Hvala lepa, gospa Suka. Hvala želim dopolniti svojega kolega. Nacionalni de diplomati ne bodo plačeni samo iz proračuna skupnosti. Obenem ni dovoljeno, da sprejmejo kakršnokoli plačilo iz katerega koli vira zuna institucij. To pomeni, da ne morejo dobiti plačila ali kakršnih koli drugih nadomestil ali plačil iz držav članic. To je zelo pomembno. Drugo vprašanje je bilo, do kolikšne mere uradniki ali člani drugih institucij bodo imeli dostop do te službe. Povedali smo, da bomo ločevali med začetno fazo, ko bomo imeli samo uradnike iz sveta komisije in držav članic, na to, ko bo konec te začetne faze, pa bo dostop do službe za zonanje delovanje odprt za osebe iz vseh institucij. Zadnja stvar je bila, ko se začasni uslužbenci vrnejo v države članice, do kolikšne mere so še vedno odgovorni za svoje dejanja v okviru službe za zvonanje delovanje. To je vprašanje, s katerim se vsi ukvarjajo na področju začasnih uslužbencov. S temi težavami se ukvarjajo vse institucije, torej do kolikšne mere, kakšne pristojnosti imamo do začasnih uslužbencev, ko zapustijo službo. Vendar imamo določene pravice na področju pokojnin in tako naprej, imamo določene pristojnosti in določen vzvod nad njimi. Mislim, da bi morali o tem še razmisliti. Vidim, da je parlament razumen in mislim, da moramo o tem torej še razmisliti. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Še zadnji krok. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Gospod Kristofferson. Vrnil se bom na vprašanje političnih namestnikov za Catherine Ashton. Za parlament je to ključnega pomena, političnih namestnikov pa ne bo potreboval samo parlament. Potrebni bodo tudi za delovanje na ministerski ravni. In to bo vključevalo skupno varnostno in zunanjo politiko trio in generalni sekretar pač tukaj ne morejo tako delovati. Zelo vesel bi bil, če bi mi lahko povedali kaj več v zvezi s tem. Drugič. Mislim, da se pojavlja pomankanje dinamizma pri teh pogajanjih. Mislim, da bi morali nadaljevati s prizadevanji za to največ, kar lahko dosežemo danes, je, da odpremo usporedne, neformalne razprave o pripravi medinstitucionalnega sporazuma. To mora biti štiristranska razprava, vključevati mora predsednika Evropskega sveta, ki bo ki bo dejansko del tega, te kompleksne ureditve. Hvala. Hvala lepa. Kolega Severin za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Vsi si dokaj podobno tolmačimo pogodbo. Eksplicitno ali implicitno pogodbo nas zahteva, da opravimo vse tisto, kar je treba, zato da zagotovimo učinkovito proaktivno, dosledno službo za zonanje delovanje. Če je to naš skupni cilj, potem mislim, da nam pogodba omogoča, da najdemo vse možne rešitve za dosego tega cilja. Pravni strokovnjaki vam bodo povedali, da ne moremo sprejemati pogodbe, ki določa nedosegljive cilje. Pri zonanjem delovanju obstaja več dimenzij. Tudi v pogodbi piše, da obstaja več centrov pristojnosti. Za naše goste pa imam kar nekaj vprašanj. Kako lahko to pojasnimo? Dajte nam neko formulacijo, s katero bomo lahko našim državljanom, našim voljivcem pojasnili, da lahko oblikujemo zunanje politično in varnostno strategijo, ki bo koherentna. da bo mehanizem, ki ga bomo uporabili pri tej službi, omogočal opredelitev tovrstne politike. Drugo vprašanje. Kako lahko našim državljanom pojasnimo, da so proračunski instrumenti, ki so nujno potrebni, če želimo financirati takšno politiko, predstavljajo instrumente, ki zagotavljajo proračunsko koherentnost in politično koherentnost. Poleg tega pa mi povejte, kako lahko pojasnimo stvari glede osebja, kako bomo uravnotežili geografsko zastopanost, na kateri ustraja gospod Sarjus Volski, z evropsko zvestobo. Tudi to je zelo pomembno. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Severin. Gospa Lunaček za dve minuti. Yes, you, Hvala, gospod predsednik. Rada bi se navezala na to, kar je gospa Suka prej povedala. Kaj se zgodi, ko se vodje misij, vodje delegacij vrnejo v svojo matično državo in tam postanejo diplomati? Kaj se zgodi, če je prišlo do kakršnih koli nepravilnosti? Kolikor vem, so nacionalni veleposlaniki upravičeni do imunitete. Zanima me, kaj boste storili v zvezi s tem. Po mojem mnenju bi morali z državami članicami skleniti neke vrste sporazum, da če pride do nepravilnosti, ko so te osebe delovale v okviru službe za zonanje delovanje, potem bi Evropska unija morala imeti na voljo neko metodo, kako to popraviti. Rekli ste, da boste o tem še nadalje razmislili, prosim vas, da to res storite, moramo se dogovoriti glede tega vprašanja z državami članicami. Še eno vprašanje se mi zdi pomembno in sicer, kdo bo imenoval in izbiral generalnega sekretarja. Mislim, da je gospod Kristofer sem govoril o postopku izbora, ki bo veljal za vse više uradnike, ampak zanima me, katere osebe bodo izbirale te visoke uradnike. Kdo bo to? Še dve zadevi. Rekli ste, da bodo osebe, ki jih bodo posodile države članice, plačane iz evropskega proračuna. Imate morda že kakšne izračune v zvezi s tem, to bi bilo zanimivo vedeti. Še nekaj v zvezi s proračunom, strinja se s tem, kar je rekel gospod Gualtieri. Proračun za SZVP je pomemben in mislim, da bi morali imeti ločeno proračunsko vrstico tudi za to. Kaj ti, če tega ne bo, bodo stvari zelo problematične. Hvala. Hvala lepa. Kolega Poreba za dve minuti. jak bardzo krótko chciałem się zwrócić do. Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo na kratko imam vprašanje za gospoda Kristofersona. Kolikor vem, imamo na voljo oziroma bomo imeli na voljo nov diplomatski zbor. Govorili ste o zajamčenih 50 odstotkih mest, ki naj bi pripadali komisiji. mislim, da nove države članice v komisiji še vedno niso dovolj dobro zastopane. Zdi se mi, da bi nekaj podobnega morali predvideti tudi v tej službi. Preprečiti bi morali diskriminacijo, ki jo trenutno doživljajo države članice. Visoka predstavnica, gospa Ashton, bo zastopala Evropsko unijo v svetu. Zanima me, kako lahko zastopate Evropsko unijo na področju zunanje politike, če obstaja to neravnotežje, notranje neravnotežje glede tega, odkot prihaja osebje. Se vam ne zdi, da bo to vplivalo tudi na solidarnost? Nacionalna in geografska porazdelitev je bistvenega pomena, tudi če to od nas zahteva, da uvedemo kvote. Poleg tega bo treba enakomerno razporediti tudi delovna mesta. Zato se mi zdi, da ni dobro, če se bo v ta sistem upletla diskriminacija. Hvala. Hvala lepa, gospod Milan Mun, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik, zelo kratek bom. Dobro je, da se zagotovi geografsko ravnoteže, kot so rekli že moji kolegi. Imam pa vprašanje glede časovnice. Še vedno ustrajate na tem, da boste v tem polletju sprejeli odločitev, kot ste to predvideli. Tu prosim za dodatna pojasnila. Potem pa še, kaj bomo storili z uradniki, ki prihajajo iz držav članic. Govorili ste o 600 do 700 uradnikih iz komisije potem kar nekaj tudi sveta, nam lahko posredujete bolj natančne številke, vsaj začetne izračune. Določeni nacionalni uradniki bodo tudi napoteni na novo mesto v Evropsko službo, kar je dobro, vendar me zanima, ali bo to samo začasna rešitev. Nekateri bodo te uradnike napotili začasno, drugi za dlje časa in mislim, da bi med obema tema kategorijama lahko prišlo do razlik. Hvala lepa, gospod Milan Mon. Kolegica Vajdere za dve minuti. Uh, Najlepša hvala. Veliko je že bilo povedanega, sama pa bi rada še nekaj pojasnil glede osebja. Mislim, da bi Evropska služba za zonanje delovanje morala biti odločna institucija, ki zna izvajati zonanje politiko. Zato se ne strinjam s tem francoskim kandidatom, ki se omenja v tisku. Evropske institucije vodijo uradniki, naši državljani pa so proti temu. Želijo si, da bi bili v institucijah bolje zastopani. Rekli ste, da moramo pozabiti na vse tisto, o čemer piše tisk glede izbora generalnega sekretarja. Zato me zanima, kako bo potekal postopek sam. Ali nam lahko date kakšno zagotovilo, da ne bo generalni sekretar ponovno francos? Še eno vprašanje imam, ki ste ga omenila že kolega Sarjuš Volski gospa Đenako, gospod Poreba, gre za geografsko načelo. Kolikor vem, to geografsko načelo ne bo upoštevano. Prav tako je v tej novi službi pomemben občutek pripadnosti in lastništva. Sicer bo ta služba samo še ena izmed mnogih evropskih institucij, ki ni blizu evropskim državljanom. Sama prihajam iz majhne države, iz Latvije in moji državljani bi si želeli videti tudi svoje predstavnike v tej službi če bo komisija premočno zastopana v tej novi službi, potem se bodo majhni narodi, ki bodo manj zastopani v komisiji in v tej službi, slabo počutili. Državljani pa bodo na vse skupaj gledali kot še na eno birokratsko institucijo. Hvala. Eh, Kolegica Brandner, postopkovno vprašanje. Čisto na kratko vprašanje, na katerega nismo dobili odgovore, pa pomembno za nas, kar se upravljanja s krizami, koliko je zajeto tudi osebe iz drugih oddelkov in ne samo iz generalnih sekretarjatov držav članic. Boste potem dobili možnost za odgovor na vse te pripombe, kolegica Andrej Kijene, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Verjetno ne boste presenečeni, ampak tudi sama imam pripombo v zvezi z geografsko zastopanostjo. Rada bi se osredotočila izključno na ta vidik. Ko gre za imenovanje visokih uradnikov v Evropski službi, se mi zdi, da bi morali upoštevati ustrezno geografsko zastopanost osebja glede ravni zaposlovanja in glede delovnih mest. Le tako bo ta služba legitimna. Kolega Brok je pripravil dokument na to temo skupaj s kolegom Verhofstadom. Tu se omenja tudi postopek imenovanja visokih uradnikov v službi, namestnike in namestnike vodje delegacij. Najprej bi morali porazdeliti odgovornosti znotraj same službe za zonanje delovanje, potem med svetom in komisijo morda bi bilo dobro, če bi sestavili iz nek odbor za izbiro, ki bi ga sestavljali predstavniki komisije in sveta. Ta odbor bi moral upoštevati svoje kriterije za izbor. Pri tem je treba upoštevati seveda načelo zasluge, geografske uravnoteženosti in enakopravne zastopanosti žensk in moških. Zato se strinjam s tem, kar je rekel kolega Carjus Volski. Zasluge, geografsko zastopanost, enakopravnost med ženskami in moškimi, to je vse treba upoštevati. Dobro bi bilo, če bi gospod Kristoferson skupaj s svojimi kolegi odgovoril na to vprašanje. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Andrikine. Za konec pa dobi besedo še gospod Kovačev. Much, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo kratek bom in zelo jasen bom. Zanima me, koliko časa naj bi trajala začetna faza v delovanju Evropske službe. Časovni okvir me zanima. Ne bom se navezano to, kar so rekli kolegi glede geografske zastopanosti. Zanima me samo to, kako boste uporabili metodo ali imate kakšno merilo? Trenutno vidimo, da so nove države članice bistveno manj zastopane v svetu in komisiji kot stare države članice. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Kovačev. Gospod Kristoferson, 3 do 4 minute imate. Hvala lepa, predvsej vprašanje za 4 minute. Najprej vprašanje političnih namestnikov. O tem se že govori in ta točka ne bo kar izginila. Mislim, da bo to ena pomembnih točk, o katerih se bo razpravljalo v štiristranskem forumu. In strinjam se z gospodom Dafom, potrebno je takšen forum spostaviti kar se da hitro. To je zelo privlačna zamisel, je pa tudi precej zapletena. Obstajajo potencijalna konfliktna področja, morda ne toliko svetom, bolj s komisijo. Ali bo prišlo do namestnikov komisarjev, kaj se bo zgodilo, če ta namestnik se ukvarja z vprašanji, ki so tudi v pristojnosti komisarja za razvoj, naprimer. To je eno od vprašanj. Pripravljeni smo na razprave. Ni pa moja naloga, da ogibam o tem, kaj bodo ostale institucije dale o tem. Predlog Androva Dafa o razpravi v tem štiristranskem forumu glede politične odgovornosti. Kar se nas tiče, težav ni. Pripravljeni smo to spostaviti kar se da hitro. Potem pa je bilo kar veliko vprašanj glede osebja, glede geografske zastopanosti, uravnoteženosti. naj odgovorim na ta vprašanja. Osebno sem bil dvakrat začasni uradnik, 14 let v sekretarju sveta in 4 leta v komisiji. Moje osebne izkušnje so take, da lahko rečem, da sem se imel za polnopravnega člana komisije uradnika skupnosti v tem obdobju. Zamisel, da bi bili del nacionalne administracije, mi je bila tuja. Vsaj v tem obdobju. V sistemu, ki ga predvidevamo, pa menim, da je normalno obdobje za posojanje osebe 8 let, 2 krat 4 leta. To je tudi obdobje, ko morajo države članice potem tudi se zavezati, da bodo ponovno sprejeli osebe, če se osebje odroči vrniti se. To so pravila. Prek teh osmih let, glede na pravilnik osebjo, pa je izjema. In potem tudi ni več obveze strani držav članic, da sprejmejo osebe. Kar se geografske uravnoteženosti tiče. thank you Zelo jasno smo slišali sporočilo o tej razpravi od samega začetka. Namreč, da novejše države članice zelo visoko cenijo geografsko uravnoteženost. Lahko rečem, da smo vas resnično, resnično razumeli in vemo, vemo, da če ravnoteža ne bo, da bo prihajalo do hudih težav. Skušali bomo spostaviti mehanizem za olajšanje na tem področju, imeli bomo stalno poročanje visoki predstavnici, imeli bomo odbor za imenovanje, kjer bodo sodelovali tudi države članice pri postopkih imenovanja, prav tako pa bodo lahko priporočili rešitve visoki predstavnici, če bo naprimer prišlo do težav glede geografske uravnoteženosti. Sedaj pa še, kar se generalnega sekretarja tiče, še enkrat. Načeloma je postopek imenovanja za generalnega sekretarja tak, kot je bil za imenovanja na druge više položaje. Imeli bomo objavljen razpis, potem bomo imeli seznam ožih kandidatov in potem bo visoka predstavnica izbrala z tega seznama. V odboru za izbor, pa bomo imeli predstavnike držav članic, sekretarja sveta, komisije in seveda tudi službe za zonanje delovanje. In gospod Brantnen, žal mi je, da nisem odgovoril že prej, SZVP. Gotovo je premalo civilnih zmogljivosti o tem, preveč je vojaškega osebe. In želeli si bomo izgradnje civilnih zmogljivosti. In tukaj si želimo osebe iz komisije. Hvala lepa. No, no, beh, per carità, c'erano dei limiti. Eh, dottor... Ehm, Želi še kdo besedo morda? Samo na nekaj vprašanj bi rada odgovorila. Koliko nacionalnih diplomatov bomo plačali. Kot smo rekli, imeli bomo začasne uradnike, ki bodo prejemali plačo, ki je vezana na razred, v katerem se nahaja delovno mesto, ki ga bodo zasedli. Potem, kaj se bo zgodilo z uradniki komisije, ali bodo to napoteni uradniki? Ne, ti bodo predstavljeni v Evropsko službo in bodo tudi uradniki Evropske službe. Tu ne bo šlo za napotitev ali posojanje. Ti uradniki bodo delovali izven komisije, znotraj Evropske službe potem začetna faza, koliko časa bo trajala. V besedilu predlagamo nek časovni okvir in sicer 1. juli 2013, to je nek skrajni rok. Zadnje vprašanje pa se je nanašalo na države članice, ki so premalo zastopane, sploh nove države članice. Če sem prav razumela vprašanje, vas zanima predvsem to, ali bomo uredbo 2004 izvajali z izjemami, ko bomo najemali državljane iz novih držav članic? Mislim, da je to vprašanje, ki ste ga vprašali. Ne morem vam sedaj predstaviti dokončnega stališča, bomo pa obravnavali to pripombo. Doktor Kristofer. Gospod Kristofersen. Diplomatska mobilnost, o tem ste me, oziroma nemobilnost, Immunity. Se upravičujem, o imuniteti ste me spraševali. O diplomatski imuniteti. Tudi sam sem bil del svoje kariere diplomat. Kot diplomat imate imuniteto pri izvajanju svojih funkcij. Vendar to ne pomeni, da imate imuniteto za vse, kar ste storili v preteklosti. Če morate karkoli rešiti s komisijo, potem vam diplomatska imuniteta iz Severne Koreje pri tem nič ne pomaga. Hvala. Bene, eh. Dobro. Maksimalno pet minut imamo še na voljo. Kolega Brok, bi želeli zaključiti razpravo? Ja, herzlichen Dank. Ja, also das finde ich gerade. Hvala lepa. Torej, da Severna Koreja sedaj ne bo zatočišče, to se mi zdi zelo težavno. Sedaj so nam vzeli še zadnje upanje. No, sedaj pa pripombam. Mislim, da smo nekaj točk razjasnili pri vprašanjih proračuna in razrešnice in finančne uredbe, pa moramo seveda zagotoviti enakopravnost komisijo, tako da bi to v besedilu bilo ravnoteženo. Preveriti pa moramo tudi pravne določbe, ali to drži. Potem pa politično zastopanje, tako kar se navznoter tiče, mislim, da tega še nismo dovolj razjasneni. To je bilo jasno povedano in jasno mora biti tudi, da moramo jasno razlikovati med dogovori v kontekstu med institucijami in področji praktičnega sodelovanja, kjer se lahko doseže dogovor, naprimer med Evropskim parlamentom in visoko predstavnico. Mislim, da moramo tudi tu v naslednjih tednih in mesecih, v naslednjih tednih raje, razrešiti ta vprašanja. Kaj lahko storimo? Mislim, da visoka predstavnica ne bo rekla, da bo storila, da bo šla po svoji poti, kajti potem bi zašli v težave. In potem organigram, dva namestnika, trije komisarje, o tem smo govorili kaj se bo tu zgodilo, nič še ni določenega. Vendar pa stališče parlamenta je, da ne gre samo za težo komisarja, komisarjev, temveč gre za širši kontekst. Gre za ustrezno politično zastopanje. In temu namenja parlament visoko, veliko pozornost. Mislim, da moramo to pojasniti. Naj povem nekaj popolnoma jasno kar se finančne uredbe tiče. Dejali ste, da je sicer prav, da je razrešnica za komisijo, da imamo za druga področja drugačno prakso. Praksa pa ni primarno pravo in sploh ni pravo. In zato mora to biti pravno utemeljeno in ne utemeljeno na praksi prakso lahko tudi enostransko spreminjamo. In to ne bi bilo dobro. Tukaj ne gre za politično miloščino, želimo, da se temelji na pravo. Dobro, hvala lepa, gospod Brok. To srečanje je bilo res zelo zanimivo. Mislim, da smo se tudi veliko naučili o tem, kako bomo postopali v prihodnje. Delo seveda s tem ni zaključeno, se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. Hvala lepa vsem gostom. Naslednji sestanek odbora pa bo potekal 14. ob 18. Spet.